Prva točka na dnevnem redu so razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države največ eno uro v skladu s členom 122 poslovnika. Najprej bomo govorili o Pakistanu in nedavnih primerih preganjanja.